gospod e, predsedujoči gospe in gospodje pred nami je danes dokument ki bo zagotovil večjo učinkovitost pri upravljanju z vodami. pred petimi meseci smo v parlamentu že vodili razpravo ko smo imeli e, na zadolžni globi največjo demokracijo v Evrop, v svetu, to je Indija, najstarejša demokracija. Pogosto se zgodi, da se ne ukvarjamo z državami, ki sistematično krčijo človekove pravice, z brutalnim državnim aparatom. In za poslance je vedno bolj udobno govoriti proti državam, ki so sicer bolj demokratične narave. V primeru Indije lahko govorimo o takšnem primeru. Tukaj gre za obdožbe proti državi, ki je prav gotovo bistveno bolj demokratična od mnogih drugih, v katerih eh, ne izgubljamo besed. Tukaj govorimo o obsodbo nekoga, ki je izvedel hudo teroristično dejanje. Torej, morali bi se spomniti, zakaj je bila sploh eh, sprijeta takšna sodba. Izjemnega pomena je, da glede na to resolucijo, razumem, kakšne posledice eh, bo imela ta odločitev, eh, vemo pa, kakšne posledice bo imela ta resolucija za odnose med Evropsko unijo in strateškim, strateškim partnerjem, kot je Indija. Ta strateški partner, ta strateška partnerica bo zdaj že drugič v pol leta deležna naših napadov. medtem ko bi lahko vzeli to državo kot eh, vzor za katero drugo državo, namesto da bi to storili, največjo demokracijo na svetu kritiziramo, kar je paradoksalno. E, Tukaj bi morali pokazati demokracijo in toleranco. No, dobro bi bilo, da se Indija ne obrne drugam kot eh, proti Zahodu in Evropske unije. In če govorimo o tej sodbi, ob dejstvo, da je bil prejšnji teden ubit eh, opozicijski politik v Pakistanu, kjer eh, stalno uporabljajo mučenje in podobno, potem je to paradoksalno. Hvala lepa, naslednji gospod Dili. Za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsednik. spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Mohameda Fazal, guru, je bil usmrčen 9. februarja 2013. In tukaj vidimo, kako deluje Indija. To je bila druga usmrtitev v treh mesecih v tej državi. Indija tako zapušča splošen eh, trend eh, odpravljanja eh, smrtne kazni. Zelo veliko držav je to že opustilo, 111 držav v lanskem letu. To se pravi, da 90% držav sploh ne uporablja več smrtne kazni. Mohamed Vazalguru je bil obsojen na smrt strani specialnega sodišča. In sicer decembra 2011 zaradi terorističnega dejanja dvomimo v poštenost eh, sojenja, nisi moral izbrati odvetnika in tudi mu niso dodelili izkušenega odvetnika oblasti. Imajo navado, da dajo na voljo vse informacije pred eh, sojenjem. To je nekaj novega, prej so to počeli skrivaj. Ta resolucija nas eh, lahko spomnim na to, da se zauzemamo eh, za to, da se odpravi smrtna kazen, ne glede na to, kakšna je krivda in kakšno je kaznivo dejanje, za katero je obsojen storilec. Gre za to, da bi uvedli moratori, tako da bi čimprej lahko odpravili eh, smrtno kazen. Naslednja je gospa Korhula za eno minuto. Hvala lepa, kolegi so me podprli pri odpravi eh, smrtne kazni v Indiji. To je ključnega pomena v resoluciji Parlament ponovno izražam zauzeto za odpravo smrtne kazni. Mm, gospod Guru je bil obsojen eh, logistične pomoči pri terorističnem napadu na parlament. Sojenje ni potekalo v skladu z mednarodnimi standardi in Čisto mogoče je, da je bil gospod Guru nedolžen in to je samo eden v vrsti primerov, v katerih eh, je Indija prekršila svoj moratorij, ki ga je uporabljala 8 let. Gospod Guru je bil eh, usmrčen tajnost in njegova družina v tem sloh ni bila obveščena. To je mogoče prvič eh, po dolgem času da se omenja eh, sojenje v Kašmirju v besedilu eh, te resolucije. Torej pa gospa Geringer de Odenburg, 9. Eh, februarja 2013 je bil v indijskem zaporu Zihar v New Delhiju usmrčen Afazal Guru. Med atentatom za katerega je bil obsojen, je umrlo devet oseb, sodba je bila sprejeta v tajnosti in tudi usmrtitev je potekala v tajnosti v skladu z mnenjem Amnesty International. Je bilo lanske ime leto okoli 670. Uh, izvršenih smrtnih kazni. Indija se je 2004 zavezala sprejetje, k sprejetju moratorija um, proti smrtni kazni leta 2008 in je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela ustrezna določila. Zato moramo Indijo obsoditi za to eh, dejanje in jo pozvati k odpravi smrtne kazni in spoštovanje moratorija. Smrtna kazen je barbarska, ni humanitarna in eh, smrtno kazen je nekaj, česar ne bi smeli uporabljati v tem času. Hvala lepa, gospod Benjon je naslednji. Hvala lepa, najprej naj izrazim sožalje družini Mohameda Fazala Guruja. Popolno nespremljivo je, da družina ni bila obveščena o, o smrtitvi, ki je bila izvedena truplo so eh, zadržali v zaporu in ga niso vrnili eh, državi. Vedno se zauzemamo proti smrtni kazni, ne glede na to, zakaj se izreče Evropska unija, eh, zastopa to mnenje. Še vedno pa je preveliko državi, sploh v jugovzhodni Aziji, ki nimajo moratorija na smrtno kazen ali. Eh, pa se nekako, nekako mencajo pri tej zadevi. V Indiji imamo drug takšen eh, primer, moratori so prekinili lansko leto. Indija je največja demokracija na svetu, kot smo že slišali, in zato ne bi smela tukaj zaostajati. Moram pa biti zelo eh, previdni, da ukrepi ne bodo vplivali na mirovni eh, proces v Kašmirju sej eh, smo priča motnjam zaradi te osmrtitve. Ne na strani samo eh, določenih separatistov, ampak eh, tudi drugih, ki so nezadovoljni. To je lahko presedem, in, ki bi ga lahko izkoristili za naslednje volitve v Indiji v politične namene. No, to se pravi, da lahko pride do zlorabe tovrstnih ukrepov v politične namene. Zato eh, visoko predstavnico Lady Ashton eh, pozivam, da uporabi diplomatski jezik eh, in izrazi naše nasprotovanje smrtni kazni. Hvala lepa. Gospa Veržija, za minuto in pol, prosim. Merci, monsieur le président en deux mille onze en présentant sa candidature au conseil des droits de l'homme des nations unies l'inde s'était engagée à respecter les normes les plus torej, um, uh, Obljuba je bila podana pred uh, sodiščem za človekove pravice. 1500 ljudi čaka na usmrtitev v Indiji, nekateri že več kot deset let. skoraj da 130 smrtnih eh, obsodb eh, je na leto. In zaskrbljujoče je, da, je, da se izreče vedno več eh, smrtnih kazni za kazniva dejanja. In sicer za kazniva dejanja, ki ne sodijo pod šesti člen pakta. Ta primer je primer, kjer niso spoštovali postopka, družine sploh niso obvestili o tem, da bodo možak malo usmrtili in trupla niso vrnili družini. To je sprožilo velike demonstracije v Kašmirju in tudi nasilno so zatrli te demonstracije. In to je nespremljivo za državo, ki naj bi bila največja demokracija na svetu. In smrtna kazen je nespremljiva, izjemne sme biti to je nedostojna kazen za 21. stoletje. In eh, de facto in de jure ne bi smeli več izvajati smrtnih kazni. Gospod Poselt, hvala lepa, gospod predsedojoči. Indija nas moti v treh točkah. Prvič, načeloma zavračamo smrtno kazen tudi če, je, eh, če, je to, če gre za dober gospodarski partner, kot so ZDA ali Indija. In drugič, usmrtitev ni vredna demokracije in to ustreza bolj diktaturi. In tretjič, in to je najpomembnejše, kar imam povedati, pozivam Indijo in Pakistan naj končno v eh, duhu sprave in poguma odpravita kašmirski konflikt, kajti to sta jedrski moči, ki ogrožata mir na svetu in v Evropi. In zato moramo mi, evropejci, si intenzivneje prizadevati za rešitev kašmirskega problema in tako prispevati k miru v tej zelo težavni strateški regiji. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja govornica je gospa Sednešin za minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospod Afsal Guru je pomagal pri napadu na a, eh, parlament v New Delhiu leta 2001. Tega je bil obtožen. Potem pa je bil a, eh, usmrčen v skladu z zakonom, ki je bil sprejet tri mesece po napadu. Deset let je bil v zaporu, njegovo prošnjo za pomilostitev pa so zavrnili in usmrtitev je bila tajna. Družino pa so o tem obvestili dva dni kasneje. Še okrog 600 ljudi je v, Nemči, v Indiji, ki čakajo na usmrtitev evropska politika na področju človekovih pravic eh, vodi k temu, da bi odpravili smrtno kazen. In zato bi morali Indijo pozvati k temu, naj uvede moratorij na izvrševanje smrtnih kazni. In Indijo moramo pozvati k temu, da spoštuje mednarodna pravila v kazenskem pravu. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Ojoland. Hvala lepa, gospod predsedojoči naše odnose z Indijo so se okrepili tekom let, ko je Indija um, odkrivala svojo vlogo kot resen globalni partner. Toda priznati moramo, da je, se je položaj glede človekovih pravic v Indiji izboljšal, to da nekatera vprašanja ostajajo odprta demokratična načela se sedaj širijo v Indiji, ampak Indija si mora zelo prizadevati za to, da bi postala dober vzgled v tej nestabilni regiji. Zato je obžalovanja vredno, da se je Indija odločila, da bo prekinila svoj neuradni moratorij na izvrševanje smrtnih kazni, ki je trajal 8 let. To je korak stran od človekovih pravic. Človekove pravice so univerzalne in eh, to je splošno stališče v Evropski uniji. Poleg tega bi rada izrazila tudi svojo zaskrbljenost, kar se tiče eh, neodvisnega eh, sodnega sistema v Indiji. Upam, da bo Indija dokazala, da so moje skrbi neupravičene. To je nujna zadeva. Indija ne bi smela odobriti nobenih smrtnih kazni več. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Lohbila za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedojoči. V tej resoluciji zahtevamo uh, tudi to, da profesorja Vindapalja ne bi usmrtili. V zvezi z njim smo že sprejeli resolucijo. Profesor Sin je politični disident, ki je šel v Nemčijo, zato da bi tam zaprosil za politični azil kajti njegovega očeta je policija odvedla in družinske člane so mučili. Njegova prošnja za azil ni bila sprejeta. In rekli so, da se nima česa bati in potem so ga vrnili v Indijo. Tam pa so ga takoj prijeli in od takrat naprej je v zaporu. Deset let je v samici. a, njegova e, celica je čisto majhna. Psihično stanje profesorja se je tekom let zelo poslabšalo. Kasneje so se a, e, nemška sodišča odločila, da ga ne bi smeli odgnati v Indijo in da je njegovo življenje tam ogroženo. Sedaj izredno pozivam indijsko vlado, naj profesorja Singa in tudi druge ljudi, ki čakajo na uh, usmrtitev, uh, oprosti oziroma da naj njihove smrtne kazni spremenijo v zaporne kazni. Pred nami je svetni kongres eh, proti smrtni kazni, to bo v Madridu junija letos in mislim, da je to dobra priložnost za to, da bi Indija odpravila oziroma ukinila svojo politiko eh, ubijanja in to velja za Indijo in tudi druge države, ki imajo še smrtno kazen. Hvala lepa. Sedaj pa gospod eh, Vosovič, minuta. Hvala lepa. Apsal Guru je bil obsojen zaradi terorističnega napada. Pri tem atentatu je umrlo devet ljudi. Od takrat pa so se takšni atentati ponavljali uh, v svetu in uh, včeraj se je ponovno izkazalo, da se teroristični napadi širijo. To se je pokazalo v Londonu. Zato mislim, da je bila obsodba v Indiji eh, proporcionalna z dajanjem. Indija kaže, da je zaveznica v boju proti terorizmu. Imamo tudi države, ki se ne borijo proti terorizmu, ampak ga celo podpirajo. Proti terorizmu pa se moramo boriti. Hvala lepa. Gospod eh, Vosovič, ali sprejmete modro kartico eh, gospoda Poselta? Izvolite, gospod Poselt, beseda je vaša. Spoštovani kolega, nekaj bi vas vprašal. Tudi sam sem proti terorizmu, sem pa tudi proti smrtni kazni. Ali veste, da je največji evropejec 20. in 21. stoletja, a, eh, polski papež, bil načeloma proti a, kakršnikoli smrtni kazni? Hvala lepa. Sedaj pa eh, dajem besedo gospodu Vosoviču za odgovor. Hvala lepa, gospod kolega. Da, to vem. Ampak moram reči, da se večina Poljakov zelo odločno odziva takrat, ko se ljudje ne vedajo kot ljudje. In takrat moramo tudi jasno povedati, da uh, bestialnega vedenja ne bomo uh, tolerirani. Še en modri kartonček. Spremete, izvolite, gospa. Mike. Dziękuję, panie przewodniczący. E, Hvala lepa, e, gospod e, predsedujoči. Spoštovani gospod poslanec, ali menite, da naj bi smrtno kazen uporabljali selektivno samo za eh, teroriste, za tiste ljudi, ki so tudi storili bestialna, bestialična dejanja, ampak niso teroristi, za tiste pa ne, ali mislite, da bi morali nasplošno kar uporabljati smrtno kazen? In ali to pomeni, da bi oprečevali tudi um, trpinčenje, ki se uporablja naprimer v Guantanamo. Mislim, da bi morali smrtno kazen uporabljati takrat, ko storilci nimajo nobenih višjih čustev, ki odlikujajo človeka. Kar se tiče ubijanja nedolžnih, ki niso storili nobenega kaznevega dejanja. V takšnem primeru sem seveda absolutno proti. Hvala lepa. Gospod Klas. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Evropski parlament bi moral biti previden takrat, ko govorimo o uporabi smrtne kazni v tretjih državah. Kajti Indija se sooča z resnim problemom islamskega terorizma. Strinjam se s priporočilom, da mora biti Indija seveda zelo previdna pri uporabi smrtne kazni. Ampak mislim, da se moramo izogibati temu, da bi um, storilce terorističnih uh, dejanj videli kot žrtve, namesto kot storilce in sicer takrat, ko gre za, dokaza, za dokazana teroristična dejanja. Avzal Guru je bil odgovoren za smrt devetih in škoda je, da tega v skupni resoluciji nismo omenili. Avzal Guru je bil sam zagovornik smrtne kazni ampak eh, smrtno kazen je uporabljal za nedolžne, za tiste, ki se niso mogli boriti. Tega ne smemo pozabiti. Hvala lepa. Naslednja govornica je gospa Makovej za eno minuto. A ta tajna usmrtitev se je zgodila potem, ko smrtne kazni leta niso izvajali. Tudi način, kako so to storili uh, je nesprejemljiv. Nihče ni vedel za usmrtitev. Obsodba tako ni bila um, v skladu s pravili, v skladu z zakoni. Vse je temenilo na zakonu o boju proti terorizmu in ta zakon ne spoštuje mednarodnih standardov. Smo v času, ko se borimo proti smrtni kazni. 154 držav svetov je de jure ali de facto že odpravilo smrtno kazen in to mora veljati tudi za Indijo. Indijo torej pozivamo, da mora takoj prenehati z usmrtitvami in da mora uvesti moratorij na smrtne kazni. In to mora zapisati tudi v zakon. Gospoda Palečkija ni. Naslednji govornik je gospod Obermajer. Za eno minuto izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Nekoliko nenavadno je, da danes govorimo o kršitvah človekovih pravic v Indiji. Vzeli pa ste nam besedo, ko smo želeli govoriti o kršitvah človekovih pravic v ZDA in to se mi ne zdi pravično. Najprej naj povem, da a, eh, a, eh, imam veliko a, sočutje za žrtve napada v Mumbaju. Mislim, da bo prišlo še do velikih nemirov v Kašmirju. To je verska bomba, ki utripa in tam, se, eh, tam je tudi leglo teroristov. Pozivam nas, da naj razmislimo o sledečem. Eh, Ne smemo ustvarjati novih eh, mučenikov. In eh, Indija bi morala odpraviti verske konflikte. Potrebujemo pripravljenost eh, k dialogu. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Preda za eno minuto. Hvala lepa. Povedal bi dve reči. Prvič. To je druga resolucija v zvezi z smrtno kaznjo v Indiji. O prvi resoluciji smo razpravljali eh, v mandatu, že enkrat v tem mandatu. Potem je tukaj še obsodba gospoda Singa. In znova, že drugič, poskušamo poslati signal indijskim oblastem. Želimo, da želimo posredovati skupne stališče Evropske unije, eh, namreč, da smo odločno proti smrtni kazni. Po tajni usmrtitvi Avzala Guruja so se sprožili protesti. Ti so bili nasilni in vse to kaže, kako je krhek mirovni proces v Kašmirju. To se je zgodilo v trenutku, ko je Indija želela izboljšati svoje odnose s sosedami. Destabilizacija Kašmirja k temu ne bo ravno pripomogla. Podpiramo torej vse upletene strani, naj se prizadevajo za diplomatsko rešitev. Hvala lepa, sedaj pa Catch the Eye. Gospa Hibner je prva govornica. Spoštovani gospod predsedujoči. Znova smo priče grozljivih dogodkov. Strpnosti ni. Konflikt med Pakistanom in Indijo se krepi v tem obmejnem območju. Usmrtitev gospoda Guruja je sprožila eskalacijo. Prišlo je do protestov v Kašmirju. Ali je bilo to v resnici potrebno? Indijska vlada se ni ničesar naučila iz preteklosti. Ta usmrtitev predstavlja kršitev človekovih pravic. Evropska unija ne bi smela molčati, ampak bi se morala odzvati, morala bi izraziti svoje nestrinjanje. Žrtve so včasih nedolžni ljudje. In to lahko na koncu pripelje celo do vojne. Hvala lepa. A prosim vas, da govorite nekoliko počasneje. Pravi gospod predsedojoči, hvala lepa. Sedaj pa naslednji govornik, gospod Repo. Hvala lepa, eh, gospod predsedojoči. Ta resolucija je še posebej pomembna. Kajti več kot 20 tisoč ljudi čaka na usmrtitev v zaporih po celem svetu. Smrtna kazan je. Uh, kruta in eh, nehumana kazen, ki krši človekovo dostojanstvo in krši pravico do življenja. To je akt, eh, ki ga ne moramo zavrteti nazaj. Prišlo je do nepravilnosti v procesu proti Avzalu Guruju. Vsaka obtožena oseba mora imeti pravico do pritožbe in pa do obrambe. Vse države članice Evropske unije so se zavezale k temu, da se odpravi smrtna kazen. In smrtna kazen je v nasprotju za načeli Evropske unije. Poleg tega smo se zavezali tudi k eh, listini o človekovih pravicah. In to velja tudi za zonalno politiko Evropske unije predstavitev eh, Evropske unije v Indiji, pa tudi vse države članice Evropske unije morajo spregovoriti o, eh, morajo spregovoriti o odpravi smrtne kazni v, tudi v dvostranskih odnosih z Indijo. Hvala lepa, sedaj pa gospod Megalski. Ja- Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ne želim, da ta kontroverzni posamični primer postane podlaga za napad na Indijo ali pa za napad na smrtno kazen kot takšno. Kajti o tem je spregovoril gospod Preda. O nekaj mesecih bomo tukaj že drugič razpravljali o resoluciji parlamenta, kjer obsojamo največjo demokracijo na svetu. To je nekaj, kar moramo spoštovati treba je spoštovati tudi um, institucionalno ureditev v Indiji. To moramo sprejeti. To je največja demokracija na svetu in to moramo ceniti. Zlasti v tej regiji sveta. Drugič, ta kontroverzna uh, reč, o kateri danes govorimo, ne bi smela um, pripeljati k temu, da posem obsodimo smrtno kazen. To je filozofsko vprašanje. So nekatere države, ki so proti smrtni kazni in to držo razumem. Uh, Ampak eh, nekateri med nami smo zagovorniki smrtne kazni. In ravno zato bi morali pokazati razumevanje za drug drugega. Hvala lepa. Gospod Geringer, ali sprejmete vprašanje v postopku modrega kartona? Izvolite. Hvala lepa. Uh, ne gre za to, da bi bil del nas nas za in del proti. Predpogoj za vstop v Evropsko unijo je tudi ta, da prevzameš določene vrednote. Mi smo se odločili, da v Evropski uniji ne sme biti smrsne, smrtne kazni. Odločeno je bilo, da želimo biti v skupini držav, ki ne želijo smrtne kazni. Mi torej ne priznavamo, ne podpiramo smrtne kazni, ker je to barbarsko gospod Migalski. Ja, nažalost morate spremeniti, morate sprejeti dejstvo, da sem sam recimo zagovornik smrtne kazni in kolikor vem, Indija ni zaprosila za članstvo v Evropski uniji. Eh, tudi v ZDA je v njihovem pravnem sistemu smrtna kazen eh, priznana problem smrtne kazni bo, je in bo ostal nek filozofski problem. Spoštujem vaše mnenje, da je to barbarsko dejanje, ampak prosim, da spoštujete tudi moje mnenje. Sam menim, da je smrtna kazen najbolj odvračilna kazen, ki obstaja. Hvala lepa. Gospa Isaja je naslednja. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Euroopan parlamenttina Hvala lepa. Kot Evropski parlament želimo, da bi vsi imeli zagotovljeno pravico do nepristanskega sojanja in velika večina izmed nas je tudi proti smrtni kazni. Nismo se strinjali z dejanji Avzala Guruja, eh, ta dejanja so bila teroristična, ampak vseeno ne sprejemamo smrtne kazni, saj ta človeku odre, odreka pravico do življenja. Prav tako je ta usmeritev nekaj, kar lahko ogrozi mirovni proces v Kašmirju. Tamkajšnji ljudje bi se sedaj lahko prej odločali za nasilna dejanja. V zadnjih nekaj letih se je Indija vzdržala usmrtitev in zato sta ta dva nedavna primera,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 smrt Avzala Guruja kaže na agresivni trend, ki obstaja v Indiji. Ta usmrtitev je bila izvedena na skrivaj. No, ne bom ponavljal vsega, kar je že bilo povedano, to je povedala tudi gospa Dali in pa drugi, ampak uh, um, obstaja problem tudi za dodeljenim odvetnikom, ki ni imel potrebnih izkušenj. Povedali smo tudi to, da družina Avzala Guruja ni bila obveščena, ni bila obveščena o pokopu in uh, ni ji bilo vrnjeno truplo Avzala Guruja. Tu je bil kršen cel skupek mednarodnih standardov in zato. Eh, želim podpreti to resolucijo. Hvala lepa, gospod eh, Romeva. Eh, ja, dejstvo je, da tukaj ne gre samo za filozofsko vprašanje. Smrtna kazen je nepovratno dejanje, ki krši pravico do življenja. In uh, smrtne kazni ne priznava nobena država, ki je podpisnica deklaracije o človekovih pravicah. In tudi nimamo uh, dokazov o odvračilni naravi smrtne kazni. E, tukaj obstajajo veliki pomisliki, ko je šlo za sojanje Avzalo Goruju. Ni imel pravnega zastopstva in e, priznanje, ki ga je podal v času pridržanja, je bilo rezultat mučenja. Njegova družina ni bila obveščena o njegovi smrtitvi in ni imela pravice do tega, da se poslovi od njega. Zato želimo povdariti naše stališče proti smrtni kazni pod vsakašnjim pogojem. Odprava smrtne kazni prispeva k ohranici človekovega dostojanstva in k napredku človekovih pravic. Hvala. Hvala lepa, gospod Rumeva, ali sprejmete vprašanje gospoda Migalskega. Gospod Migalski, imate besedo. Hvala lepa da ste sprejeli moj modri karton. Prav imate, ko pravite, da nimamo dokaza za to, da bi smrtna kazen imela odvračilni učinek. Nažalost, nimamo laboratorijskih pogojev, kjer bi lahko to preverili. Ampak morda se boste potem strinjali z mojo domnevo, da večja kazen prestraši oziroma odvrača bolj kot manjša kazen. Eh, morda je smrtna kazen najbolj odvrčilna, ali sprejimate to logiko? Eh, ne, zelo preprosto. Tukaj je osnovno vprašanje, vprašanje nepovratnosti, nepovratnosti smrtne kazni. To moramo upoštevati pri vsaki razpravi. Eh, ne glede na to, kakšni so razloge, ki se skriva za takšno kaznijo, ostaja dejstvo, da je ta kazen nepovratna. Gospod Romeva, ali sprejmete tudi vprašanje gospe Morvaj? Uh, thank you very much. Uh, you uh, criticized the uh, No, gospod poslanec, kritizirali ste hude kršitve človekovih pravic med postopkom uh, sojanja. In strenjam se s tem, da ni prav kršiti osnovne pravice obtožencev. Kritizirali ste tudi kršitve pravic človekovega dostojanstva v zaporih. No, vse to počne, počnejo tudi ZDA. Vendar pa je vseeno vaša skupina zeleni, ki, predstav, ki jo predstavlja tudi gospod Tavareš, ste pripravili poročilo o razmerah človekovih pravic na mačarskem. In to poročilo ste poslali tudi vladi ZDA. Eh, ne vem, kako gre to dvoje skupaj, ti dve dejanje. Oprostite, ampak mislim, da to nima nič opraviti z temo, ki jo sedaj tukaj obravnavamo, zato na vprašanje ne bom odgovoril. Še za nagovornica, gospa Kreto. Hvala lepa, gospod predsedujoči, ni prvič, da razpravljamo o potrebi po odpravi smrtne kazni v Indiji in pa v še 40 drugih državah. Nadaljevati moramo s tem, kaj ti smrtna kazen krši osnovno človekovo pravico do življenja, ne preprečuje kaznjivih dejanj, nič bolj kot pa druge kazni. 50 eh, držav je de jure ali de facto odpravilo smrtno kazen in to nam to mora biti spodbuda. Primer Avzala Guruja je dodaten povod za to, da zahtevamo od Indije, da spoštuje mednarodne standarde in pogodbe. Obžalovanja vredno je, da država, ki je v zadnjih letih dosegla takšen napredek, še vedno namerava usmrtiti eh, približno 1500 ljudi. In zato se moramo zavzeti za odpravo smrtne kazni. Hvala lepa, sedaj pa prosim komisarja Oettingerja za zaključne pripombe. Gospe in gospode poslanci, tudi mi se strinjamo z vašo obsodbo usmeritve Avzala Guruja eh, februarja letos v Indiji. Visoka predstavnica eh, in podpredsednica komisije Catherine Ashton je nemudoma po usmrtitvi podala izjavo. Povedala je, da Evropska unija zavrača smrtno kazen um, pod kakršnimi koli pogoji in še enkrat se zavzela za moratori na smrtno kazen. Odločitev o usmrtitvi Avsala Guruja je bila druga v osemletnem obdobju, ko v Indiji ni bilo izvedenih smrtnih kazni. Tukaj smo imeli tudi primer Aymala Kazapa, uh, edinega preživelega terorističnega napada v Mumbaju. Uh, eh, on je bil usmrčen lansko leto. Tudi takrat smo izrazili svojo skrb kot Evropska unija zaradi ponovne uporabe smrtne kazni po, premoru, po osemletnem premoru. Indijska vlada je zavrnila možnost eh, pomilostitev, zato se bojimo, da bo prišlo do še več eh, usmrtitev. Gre za primere, ki so povezani z terorizmom, pa tudi za ljudi, ki so bili obsojeni zaradi umora ali zaradi posilstva. Eh, nekateri primeri so zelo odmevni v medijih, v javnosti, tukaj, tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Naj omenim eh, Devindopal Singularja, ta primer nas skrbi že več kot deset let. Eh, on že deset let čaka na končno odločitev in zaradi tega zelo trpi njegovo fizično in pa mentalno zdravje. po milostitvah odloča predsednik in visoka stopnja zavrnitev možnosti pomilostitve nas prav tako skrbi. Podpiramo Indijo pri boju proti nasilju, proti terorizmu. To smo že večkrat eh, poudarili tudi ob obiskih eh, New Delhija. Vendar pa mora boj proti terorizmu potekati z spoštovanjem eh, pravnih standardov in pa mednarodnih standardov in tukaj je treba tudi zagotoviti potrebna jamstva. Smrtna kazen ni učinkovit način za odvračanje od kaznivih dejanj in od terorističnih dejanj. Evropska unija si vedno prizadeva za izmenjavo stališča eh, z indijsko vlado o smrtni kazni, o izvajanju smrtne kazni in s to razpravo moramo nadaljevati. Zato moramo izkoristiti vse možnosti dialoga o človekovih pravicah. Pričakujemo, da bo indijska vlada kmalo določila nov termin za nadaljevanje tega dialoga. Hvala lepa vsem za